bodo objavljeni v zapisniku tega zasedanja. Zdaj pa še naprej. Tudi dnevni red za današnje zasedanje je bil razdeljen in uh, je tako bil določen, kot ste ga dobili. Dobili pa smo predlog za spremembo dnevnega reda in sicer od, um, razprava o Sudanu in primiru dveh. Uh, sudanskih predstavnikov, eh, se nadomesti z razpravo o Zimbabveju. Ima kdo kakšno pripombo na to? Ne. Torej je tako spremenjen dnevni red. Skupina eh, Evropa narodov in svobode je eh, zaprosila visoko predstavnico za zunanje zadeve in varnostno politiko za izjavo v zvezi z informacijami ki jih je eh, informacijama v Wikileaksu in zato bo današnje zasedanje podaljšeno do 24. Gospod eh, predsednik, dame in gospodje, Wikileaks je objavil prve dokumente in napovedal objavo novih dokumentov o dejavnostih eh, CIE, Cija eh, naj eh, bi eh, poskušala vstopiti v mobilne telefone, v televizijske aparate in celo v avtomobile. Avtomobile bi lahko celo daljinsko vodila. Ima program, ki briše svoje sledi in tudi ni zagotovljeno, da ne bi mogli zaposleni v CIA te podatke uporabljati v lastne namene, brez vednosti CIA. E. Poleg tega je eh, potrebno drugače gledati tudi na eh, predsedniško kampanjo v Franciji leta 2012, eh, poleg očitkov o ruskem vplivu na volitve v ZDA. Eh, šlo eh, naj bi za hekerske napade na različnih koncih sveta. Eh, za enkrat zunanje ministrstvo še ni želelo podati izjave za javnost v Nemčiji, ampak mislim, da bi to razpravo morali imeti in to ni zgolj nemška razprava, ampak vse evropska razprava in to razpravo bi morali imeti danes tukaj v Evropskem parlamentu. Hvala lepa. Če qualche parlamentare che intende intervenire contro. V redu je kakšen poslanec morda proti temu predlogu in želi besedo. Nihče nima izjave proti, torej glasujemo sedaj o um, prošnji skupine ENF, da se na dnevni red doda izjavo uh, podpredsednice Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno vprašanje o um, ugotovitvah Wikileaksa glede CIE in možnosti za hekerje. E, kdo je za ta predlog? Kdo je proti? Kdo se vzdrži? Predlog se zavrne. Torej, dnevni red ostaja nespremenjen. Gospod Gospod Wimberg ima postopkovno vprašanje, izvolite. Herr talman, Gospa Wimberg. att vi stryker omröstningen av vapendirektivet på dagordningen då det nya vapendirektivet... Hvala lepa. Na dnevnem redu imamo tudi glasovanje o čebelah. Ta nova direktiva je rezultat napačne um, razlage dejstev in analize in zato bi morali to črtati iz dnevnega reda in vrniti besedilo v odbor, eh, zato da se upravi ocena učinka. Ja, ja, že preden sem spregovorila, sem dobila aplavz. Eh, torej na dnevnem redu je vprašanje EFDD in prosim, da navedete naslov, eh, ne eh, le navedbo, eh, gre za sodelovanje med nevladnimi organizacijami in pa tihotapci v sredozemlju. Tukaj gre za pomemben element v tihotapski dejavnosti v sredozemlju. Prosim, da torej ta naslov dopolnite naj vas spomnim odločitev o naslovu sprejmejo na predsedniku pred, na, na eh, sestanku predsednikov političnih skupin, torej je tudi predsednik vaše politične skupine bil s tem seznanjen. Eh, gospa Wimberg, še nekaj. Naj povem, da ste za prošnjo zaprosili izven časa, ki je za to na voljo. Tako da gremo zdaj na torek. Skupina GUE NGL je prosila, eh, da se izjava podpredsednice komisije in visoke predstavnice za zunanje zadeve o stalnem rušenju hiš in drugih stavb ki um, jih imajo palestinci, doda kot tretjo točko na dnevnem redu popovdne utorek po izjavi o prednostnih nalogah Evropske unije eh, na zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice 2017. Ta razprava naj bi se zaključila za resolucijo. In gospod Silikiotis eh, dobi besedo za to, da obrazloži to prošnjo skupine GUE. Hvala unije klimatiki politiki των καταδαφίσεων που εφαρμόζουν. Najlepša hvala, gospod predsednik. To, kar eh, Izrael eh, počne, eh, je nespremljivo in za svojimi dejanji Izrael nadaljuje. Včeraj se je recimo dogajanje razširilo na vasico Kalama v Palestini. 140 tisoč prebivalcev ima eh, ta vas in eh, v tem naselju imajo tudi vrtec, ki ga eh, financira Evropska unija. In predstavniki Evropske unije smo pred kratkim obiskali to vas. Sedaj pa so se Izraelci odločili za to dejanje in po podatkih Združenih narodov. je bilo porušenih eh, veliko eh, hiš v vasi, eh, v tej vasi pa tudi druge v Gazi in to je politika Izraela. Izrael podira palestinske hiše. Poleg tega pa dovoljuje gradnjo novih nezakonitih naselbin. Eh, torej Evropski parlament mora zahtevati zaustavitev eh, to vrstnih dejavnosti. Poslati moramo jasno sporočilo, smo proti to vrstnemu ravnanju Izraela in smo eh, poli, proti enostranski gradni naselbin. Smo za rešitev dveh samostojnih držav, to je edina možna rešitev, ki bo prinesla mir. Hvala lepa che vuole intervenire contro. Želi kdo besedo za to, da se izreče proti predlogu skupine GUE NGL? Izvolite. Euh, Gospod predsednik, smo proti temu predlogu, zato ker v skupnosti Kanal Armer, ki se nahaja v tem območju C, je nezakonito graditi stavbe. Namreč Izraelci imajo tukaj nadzor nad celotnim območjem in dejavnostmi, ki se tam dogajajo. Palestinci niso zaprosili za dovoljenje za gradnjo in eh, sedaj uporabljajo vsa razpoložljiva zakonska sredstva in Izraelci pravijo, da so bila ta sredstva že izčrpana in zato moramo paziti, da ne vnašamo te zmede v razpravo, kot to želi doseči naš kolega, ki govori o rušenju, do katerega je prišlo meseca februarja in danes smo eh, meseca marca. Izraelci pa so jasno povedali, da bodo sprejeli eh, in obravnavali vse. Um, zakonske ukrepe, ki jih bodo uporabili palestinci. Hvala. Torej, zdaj glasujemo poimensko o tem predlogu skupine GUE NGL, da bi v razpravo, ki bo potekala v torek po izjavi podpredsednice in visoke predstavnice Evropske unije za zunanje zadeve, o Eh, prednostnih nalogah Evropske unije na zasedanju za eh, človekove pravice to točko oziroma izjavo o rušenju hiš in drugih struktur, eh, ki jih gradijo palestinci. Glasujemo. La votazione è... Konec glasovanja. in predlog je zavrnjen. Zato dnevni red ostaja nespremenjen. Dankjewel, eh, dankjewel, de... Gospod Lunes. Hvala lepa, gospod predsednik. Želel sem govoriti o Turčiji glede na to, kar je rekel Erdogan, se ta vse bolj eh, skuša izražati tudi znotraj Evropske unije. To smo videli tudi na nizozemskem in eh, drugot. Na nizozemskem je Erdogan celo um, označil nizozemce za fašiste. Tega ne moremo uh, tolerirati. In glede na to, da gre za politično vprašanje, ki so pred nami, se ne moremo skrivati za nekimi predpisi, takšnimi in drugačnimi. Eh, in mislim, da bi morali razpravljati o temah, ki so eh, politično pereče. In tako bi pokazali, da smo res pravi parlament. Zato bi morali imeti ta teden razpravo o Turčiji. Predpise je treba spoštovati. To je jasno. Gospod Džoskovski. Vaše řízení je velice demokratické a velice vás uzná... Najlepša hvala, gospod predsednik. E, spoštujem, e, kako vodite plenarno zasedanje. E, kljub temu pa bi vas opozoril na člen 184. Če želi poslanec podati neko izjavo, mora zaprositi za eno minuto ali, lahko, eh, torej, eh, ali se lahko torej v prihodnje sklicujete na člen 184 poslovnika. Najlepša hvala. Hvala lepa za nasvet. La relazione reca ora l'ordine del giorno reca una ja, hvala lepa gospod predsedujoči samo še na kratko k dnevnemu redu rad bi opozoril na alternativni osnutek resolucije gospoda Dantana, na poročilo, eh, na eh, lastno eh, pobudo in sicer glede minimalnih standardov za zaščito gojenih kuncev. Ta predlog je presegel maksimalno število besed in je torej besedilo predolgo. Po roku za vložitev je eh, bilo besedilo potem eh, skrajšano. V 170. členu, četrtem odstavku, eh, so lahko sedaj vloženi predlogi sprememb po izteku roka, ker je prišlo do tehničnih sprememb in v primeru, da se torej pojavljajo tehnične težave in eh, predsednik mora za eh, glasovanje o teh predlogih sprememb eh, prositi eh, za soglasje eh, vseh poslancev prisotnih eh, v polkrožni dvorani. Ali eh, torej menite, da so ti predlogi sprememb dopustni ali bomo o njih eh, oziroma o njihovi dopustnosti glasovali, kot to zahteva poslovnik Evropskega parlamenta? Allora la proposta del gruppo del partito no predlog evropske ljudske stranke je bil daljši od tega kar se dopušča alternativni predlog mora biti namreč krajši od izvirnega. Naše službe pa so ELS o tem obvestile in besedilo je bilo na to skrajšano. Torej, glede na to, da gre samo za, za problem, ki je zgolj tehnične narave in ni vsebinske narave, menim, da je ta dokument dopusten. Ponavljam, šlo je le za tehnično vprašanje in naše službe so zadevo že rešile. Tako da najlepša hvala, zdaj pa dajem takoj besedo gospodu Eku kot poročevalcu um, ob